So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi kolegi in kolegice, nekoliko počasneje govorim, tako da lahko vmes še skočite na stranišče, če je nujno, preden začnemo. No, danes dopoledne sem to že povedal, ampak eh, takrat vas je bilo manj. Tako da se zahvaljujem vsem, ki ste mi zaželeli vse dobro, ko sem bil bolan. Pravzaprav zdaj sem nazaj, nisem pa še s polno paro na poti, ampak prepričan sem, da me bo sam odbor že pripeljal spet do teh visokih obratov. Hvala lepa. želim nam dobro sodelovanje. Tudi sam bom prispeval svoje. Začnimo torej s točko dnevnega reda sedem sprejetje mnenja v obliki pisma o vlogah za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Gle, gre za dosje Microsoft, tako da eh, elektrujemo elektronsko. Začenjamo. Vsi uh, glasovali? David Kaza. Trije iz e LS so preveč. Zelo mrljivo. Zdaj je še en preveč. Dobro. Zdaj pa je v redu. Sprejeto. rezultat pa tudi vidite. Gremo na točko 8, Evropska agencija za varnost in zdrave pri delu. Kompromis F. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Potem predlog spremembe 39 za? Proti? nekoliko negotov sem po teh osmih mesecih, tako da preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 28 za, 21 proti. Predlog spremembe 40 za, proti, sprejeto. 41 za, proti, sprejeto, predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 43 pravi predsednik za, proti, vzdržani. No, preverjamo. 43. Ste vsi glasovali? Je les ima enega preveč? Še enkrat moramo glasovati, kajdi za ELS je bil en glas preveč. Tako, smo si glasovali? Konec glasovanja. 29 proti 18. 44. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 45 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 46 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Zdaj smo pri 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 ne, preverjamo 47. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 24 proti 20, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani, sprejeto. Štiri, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 50 je brezpredmeten, sledi 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H, za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem kompromis I, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis J, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis S za, proti, vzdržanje in sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 97 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 98 za, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13 in predlog spremembe 100 sta enaka, tako da lahko glasujemo skupaj. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget 8. Awesome. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sprejem je 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejem je 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejem je 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 je umaknjen, potem 105 in 106, ki sta enaka za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis Q za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis R za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 113 za, proti, zdržani, sprejeto. Proti. Preverimo elektronsko. 113. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 31.14 nekoliko sem še zarjavel, <laughs> pogled še ni izostren. No, zdaj smo pri predlogu spremembe 17 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak raje preverimo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis te. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Budget 9 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Kompromis v za, proti, vzdržani, sprejet. Budget 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis V, dvojni V, za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. Predlog spremembe 20 in 130 za, proti, zdržani, sprejeto. Potem smo pri 131 za, proti, zdržani, sprejeto. 132 za, proti, zdržani. To bomo preverili. 132. Ste si glasovali? Sedemindvajset, triindvajset, sprejet. Ali smo glasovali o enaindvajset? Mogoče sem kaj zamudila. Hvala lepa. Predlog spremembe 21 sem preskočil. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Tako, zdaj smo pri 133. Ta je brez predmeten, kajti 132 je bil sprejet. Predlog spremembe 134 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136, ta je brezpredmeten. Kompromis X za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Y za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 22 za, proti, 22 in 144 skupaj se upravičujem za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 23, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 145 za, proti, vzdržani, no, vzdržani to moramo preveriti. 145. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 30 proti 19. Moram še malce izostriti pogled. 146 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejet. Eh, kdo želi preverjanje, no, preverjamo elektronsko. 146. Ste si glasovali? 27 proti 23, sprejeto. Budget 13, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 147 za, 147 in 148 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 29 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe dve odpade, kompromis C, oziroma želite, da preverimo 29, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejet. Amadma dve odpade, kompromis C za proti. Vzdržani sprejet. Amandma 33. Kdo je za? Proti? Ja, ni pregledno. Opravičujem se, ampak raje bi preveril. Preverjamo predlog spremembe 33. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 30 proti 19. 19. nekoliko bolj empatični bodite, prosim, da bo bolj jasno. Bađe dve. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromis D. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Potem predlog spremembe 34. Za? Zdržani? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 35 je umaknen, potem budžet 3, kdo je za? Proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 proti 25, torej zavrnjen. Kompromis E, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 36 je torej brezpredmeten. E, zdaj bomo glasovali o osnutku poročila. Začete glasovanja. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 46 proti 3. To je dober rezultat, čestitke poročevalki. Tako, zdaj pa še glasovanje številka 2. O mandatu za pogajanja odpiram glasovanje. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Enak rezultat, še enkrat čestitke. Poročevalcu. Tako. Točka 9. Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja, CDFOP. Kompromis D. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 je omaknen. Potem 41, kdo je za, kdo je proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo 41. Mogoče sem bil nekoliko prehiter. Ste vsi glasovali? Zavrnjen. Predlog spremembe 42. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 43. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 44 za? Proti? Vzdržani? zavrnjen. To bomo preverili. 44 preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 45 in 46 sta odparla. Kompromis E, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Potem budžet 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremljive 51 e, za, proti, vzdržani. Ni jasno, preverjamo. 51 še enkrat. Začne, začnemo s glasovanjem. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 52. Z ustnim dopolnilom Emiljena Pavla. Kdo je za? proti, zdržani, sprejet, če prav vidim. Želi kdo preverjanje? No, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 55 in budget 7, prvi del, ta dva sta identična, lahko glasujemo skupaj, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 54 je omaknen, kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 59 in budžet 7, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60 je bil umaknen, kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. Kompromis J, za, proti, vzdržani, sprejet. Naslednja stran, kompromis I, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 53. oziroma ne, kompromis K. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis L. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis M. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis N. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis O. Za? Proti? Zdržani? Sprejet sprejet. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis X za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejet. Potem predlog spremembe 84 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem 13 za, oziroma ne. 91, kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je zavrnjen. Z veseljem pa preverim. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 92. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis Q za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. Budžet 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe? Oziroma ne, kompromis R. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis T. Sprejet. kompromis te za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis u za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis v za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dvojni v za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 117 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. Kompromis y za, proti, vzdržani, sprejet. Potem imamo budget 9 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Potem kompromis z, za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 128 z ustnim dopolnilom Emiljana, Emiljana Pavla, kdo je za, proti, vzdržani. Preverimo. Ste si glasovali? Sprejet. Sledi budget 10 za proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 20 in predlog spremembe 129 ter budget 11 so identični. Glasujemo skupaj za, proti, zdržani, sprejeto. 130 za, proti, zdržani vzdržani, z zelo nepregledno preverjamo 130. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 proti 24 sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis AA za, proti, zdržani, sprejet. 134 za, proti, zdržani, sprejet. 135 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AB za, proti, vzdržani, sprejet. 138 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Želite preveriti? No, preverimo. 138. Ste si glasovali? Zavrnjen. Kompromis AC za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AD za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Budget 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 147 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 28. Ločeno glasujemo prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprednjem je 29 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis G za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis B za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 33 za, proti, zdržani zdržani, sprejet 34 za, proti, zdržani, tole moramo preveriti, 34, elektronsko preverjamo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 24, 26, zavrnjen. Kompromis C, za, proti, vzdržani, vzdržani sprejet 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 je bil umaknen, potem budget 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani. No ja, preverimo, 37, preverjamo elektronsko. Ste si glasovali? 28 proti 23 sprejet. Tako. Zdaj pa imamo še tri glasovanja oziroma dve glasovanji. Prvo glasovanje o mandatu oziroma najprej, najprej končno glasovanje glasovanje eh, se začne. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Čestitke. Čestitke poročevalki. Zdaj pa še glasovanje o mandatu. Drugo glasovanje. Začenjamo. Ste vsi glasovali? Sprejeto konec glasovanja. Jasen rezultat, sprejeto z veliko večino. Čestitke poročevalki. So, danes aufgerufen der Tagesordnungspunkt. Tako sedaj pa deseta točka na dnevnem redu Evropska fondacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Eurofond. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D2 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko. Kompromis D2 lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja.

28 proti, 22 za. Kompromise D. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 65. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis F. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Y za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko.

121 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predlagam spremembe 121. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis. Kompromis. I za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis I2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15. Predlog spremembe 15 in pa budžet 6, tretji del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis NHZA proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis N2 za proti vzdržani, sprejeto. Kompromis O za proti vzdržani, sprejeto. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvojni V za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 134 za, proti, vzdržani, sprejeto pravzaprav postane brezpredmeten. Kompromis S. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 140 je brezpredmeten. Prelašujem 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis oziroma 142 brez predmeten, 145 za, proti vzdržani. O 145 smo glasovali in je sprejet. 144 je brez predmeten, kompromis U za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis U2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 152 za, oprostite, pravi predsedujoči. Dobro, da pazite. Kompromis V za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 152 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 153 je brezpredmeten, 158 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto, 161 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko, 161. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Na tesno. 33 in 162 sta identična za proti vzdržani sprejeto. Kompromis V2 za proti vzdržani sprejeto. 163 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno, ampak bomo to preverili elektronsko. Alle abgestimmt, dann ist jetzt geschlossen. Konec glasovanja. To 64 in 165 in 166 so identični, za, proti. Vzdržanje. Sprejeto. Budget 8 za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Kompromis X za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Budget 9 za. Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko. Budget 9. Ste si glasovali? Kompromis z, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 38, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 176 je brezpredmeten, 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sind wir bei 39. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Prav bomo preverili. Ali abgestimt? Gut. Ste vsi glasovali? Sprejeto. 180 je brezpredmeten, kompromis AA za, proti, vzdržani, sprejeto. Predložimo imbe 41 in pa 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis BB. Kako želite, da preverimo? Ne? Prav, bomo preverili. Torej, preverjamo 41 in pa 185, lahko glasujete. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Kompromis BB. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlažem imbe 191 za, proti, vzdržani, sprejeto. 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis CC. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 196 za, proti, ustršani, sprejeto. 197, brezpredmeten, 43 za, proti, ustršani, zavrneno. 198 za, proti, ustršani. nisem videl. SD so leni pri dvigovanju rok. Bomo kar preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Sto osemindevetdeset smo preverjali. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. 199 za. Proti. Oh, joj, kako je težko. Tudi to bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 44 je nedopusten kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 49 za, proti, vzdržani. Tudi 49 bomo preverili elektronsko. Alert gestimmt. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Kompromis B za, proti, vzdržani sprejeto. Predlažem B53 za, proti, vzdržani sprejeto. 56 je brezpredmeten. 55 za proti, vzdržani sprejeto, 57 za, proti, vzdržani zavrnjeno, bomo preverili 57. Sprejeto budget 2 za, proti. Še enkrat prosim, budget 2 za, proti, sprejeto. Kompromis B2 za, proti proti, vzdržani sprejeto. Kompromis B3 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o tako uspelenjenem poročilu. Glasujemo elektronsko, ne poimensko. Lahko glasujete. Ste si glasovali? Čestitke poročevalcu. Sedaj pa bomo glasovali o mandatu in sicer poimensko. imensko. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Čestitamo poročevalcu in sodelavcem. Tako. You... Wait, wait, wait. Slow, slow. jutri se bomo med koordinatorji pogovorili o tem, ali želimo, da bi se poročevalci poročil o agencijah pogajali skupaj. To mora biti odločitev koordinatorjev. Sedaj pa 11. točka, ta je bila prestavljena na 28. september tako da nas čaka še glasovanje o poročilu KASA. To je 12. točka na dnevnem redu. Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev. Predlog smembe 41 za, proti, sprejeto. Kompromis je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smembe 48 za proti. Sprejeto. Kompromis K za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog je bil 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis P za. Ah, ja, ja. O M smo pravkar glasovali, sedaj smo pri kompromisu P. Prosim, ne medite me. Proti. Sprejeto. Kompromis na za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržani sprejeto. Predlašujem 84 za, proti, zavrneno. Prav, bomo preverili elektronsko. Predlog nr. 84. Ali je abgestimt? Ste si glasovali? Zavrnjeno. Kompromiser za, proti vzdržani. Sprejeto. Pračujem B90 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis S za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis T za, proti vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis oza, proti, vzdržani, sprejeto. Pravzašnjo ime 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis E. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis D. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis F. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog so mi bi 26. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno bomo preverili elektronsko. Predlog je bil 26. Štimt. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Kompromis G za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis H za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis I za proti, vzdržano sprejeto. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Res želite, da preverimo? Prav vse lahko preverimo. Jaz bom to vzel zelo resno in bomo preverili predlog spremembe 37. Ste vsi glasovali? Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti? Amendment 40. Račun v 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem poročilu. Lahko glasujete. ste vsi glasovali. In rezultat, čestitamo poročevalcu, lep rezultat. David bomo nazdravili z prosekom. So. Sehen wir weiter mal? Ziehen wir durch?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

Sedaj pa 13. točka na dnevnem redu. Izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah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 soweit? Ready? Jetzt geht's, jetzt geht's. Please take your seats. Usedite se na svoja mesta, prosim. Mir, prosim.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 Also jetzt rufe ich auf den Punkt 13. Zdaj pa 13. točka na dnevnem redu, izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah. Pozdravljam Jana Timovskega iz EPRS, ki bo predstavil glavne rezultate te ocene. Gospod Timovski, izvolite besedo. Um, Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani poslanci. Za službe EPRS je posebna čast in veselje, da lahko predstavimo naše rezultate. Razumev sem, da imam uh, pet minut. Poskušal bom uh, povzeti to publikacijo za katero razumem, da ste jo vsi prejeli v papirni obliki. Evropski parlament in njegova služba za raziskave je pripravila to poročilo. Med eh, nalogami eh, naše službe je priprava eh, ekspertnih poročil, torej znotraj ali zunaj hiše. In sedaj bom kar nadaljeval z pobudo za zaposlovanje mladih. Nekaj mesecev zamude smo imeli pri pripravi te študije, kajti marca meseca še nismo imeli dodatnih podrobnosti. Uporabili smo tudi informacije iz poročila računskega sodišča in Komisija je poskušala preveriti, pregledati ne samo uh, sedanje razmere na tem področju, temveč tudi ponuditi oceno uh, in pa omejitve uh, te ocene, ki izhajajo iz pomankanja informacij. Ne, ni, potrebno, ni potrebno spominjati uh, poslancov na uh, to, da je za nas še posebej pomembno ozadje, sedaj pa bom sledil eh, sami strukturi te publikacije. Pomembno je, da ločujemo med eh, jamstvom za mlade in pobudo za zaposlovanje mladih. Eh, to obstaja v tistih državah, ki imajo najvišjo stopno brezposobnosti mladih. In Odziv Evropske unije v krizni situaciji je bil ta, da smo eh, se zlasti osredotočili na eh, predhodno financiranje, na tako imenovan frontloading. Eh, prav tako so ustrezni členi Eh, zadevne uredbe, predvideli eh, tudi eh, nadzor izvajanja in videli smo, da si je komisija močno prizadevala za pridobivanje teh informacij strani držav članic. In do teh težav je prišlo tudi zaradi zamude pri izvajanju uredbe. Komisija eh, se je zanašala na podatke, ki so jih eh, posredovali države članice in eh, države članice niso vedno izpolnjevale teh um, Eh, pogojev za izvajanje. Pri tem eh, bi eh, dodal še to, da pobuda za zaposlovanje mladih ni edini instrument Evropske unije, ki se odziva na problem brezposobnosti mladih. To je seveda upeto v precej širši politični in gospodarski kontekst. Omenil bi tudi to, da študija najprej um, govori o m, mm, eh, samem instrumentu. Instrumentu je namenjeno tudi ločeno poročilo. Operativni programi, ki sem jih omenil, obstajajo v večini držav članic eh, in eh, postopek, s katerim Evropska komisija sprejema te programe, je tudi del pojasnila za zamudo podatki eh, za eh, kratkoročne in dolgoročne indikatorje rezultatov še niso na voljo in zato smo si eh, zlasti prizadevali pokazati, v katero smer gre napredek. Po eni strani vidimo, da se vedno bolj črpa obstoječa sredstva, po drugi strani pa podatki kažejo tudi na to, da se zaposlovanje v državah članicah niža. Problem, ki ga pa vidimo, pa je v tem, da je z raziskovalnega vidika težko oceniti eh, situacijo kot uspeh, če ne najdemo ustrezne korelacije. Lahko samo ugibamo in včasih eh, imamo tudi občutek, da nekaj lahko ima učinek, da korelacija lahko obstaja med po eni strani črpanjem sredstev iz eh, pobude za sposlovanje mladih in um, po drugi strani uh, znižanje mm, brezposelnosti. Ampak ne moremo pa z gotovostjo trditi, da ta korelacija obstaja. Če si pogledamo uh, tabelo na koncu te študije, potem vidite, da uh, obstajajo velike razlike v številkah. Uh, te številke so povezane z podatki leta 2015-2016. Čez nekaj mesecev bomo imeli, imeli ažurirano situacijo in eh, videli boste, eh, v, koliko, v kolikšni meri so se ti odstotki spremenili. Primerjalna analiza rezultatov v odnosu do pričakovanj eh, je povezana po eni strani s problemi, ki izhajajo iz institucionalnih okvirov, nekatere države eh, že imajo Eh, ukrepe, ki temelijo na tej pobudi druge. Ne, eh, v nekaterih državah imamo možnosti za črpanje sredstev, ki so olajšanje, eh, v drugih državah pa imamo individualne programe, ki niso upeti v strukturo Evropskega socialnega sklada. Na to so nekateri izpostavili tudi uh, do druga vprašanja in vem, da uh, so v nekaterih državah to še posebej podrobno pogledali in sicer eh, v kolišni meri je to povezano z nacionalnimi sredstvi ali ne. In kakšen, uh, kako lahko ta vpliv tudi merimo. In, uh, Še za konec bi povabil vse poslance, da si dokument preberejo. Zaenkrat je težko oceniti učinkovitost pobude za zaposlovanje mladih. To bo eh, verjetno lažje, ko bomo imeli na voljo podatke. Ampak eh, zaenkrat lahko rečemo, da morda rezultati niso tako ambiciozni, kot eh, smo načrtovani, ampak eh, da so pa vseeno eh, dovolj pomembni, da upravičujejo dodatna sredstva. Pomembno je tudi izpostaviti naslednje. Uh, obstaja eh, razlika med pragmatičnim in ambicioznim pristopom in to lahko vodi tudi do nesporazumov. In na koncu te študije smo zapisali tudi, da so nekatere publikacije aprila eh, letos eh, komentirale eh, nekatere publikacije komisije in tam je bilo zapisano, da ne glede na pobudo mladih, še vedno veliko število mladih ostaja brezposelnih. To je zopet vprašanje percepcije in mislim, da vsi dobro vemo, da je tudi računsko sodišče poskušalo od evropskih eh, institucij eh, pridobiti nek bolj eh, pragmatičen in realističen pristop. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa dobi besedo poročevalka, gospa Romana Tomc. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Najprej bi se seveda rada zahvalila eh, vsem tistim, ki so po strokovni plati pripomogli k temu, da imamo danes eh, na mizi nek osnutek poročila Eh, kajti ko smo se sprva lotili te naloge, smo kmalo ugotovili, da ne bo tako zelo lahka, predvsem iz razlogov, ki so bili tukaj že omenjani, da nam je zelo, zelo primankovalo otipljivih in kakovostnih podatkov. Saj je bila statistika oziroma še, je, še vedno je statistika na tem področju zelo šipka. Seveda pa smo kljub vsemu uspeli um, narediti in um, oblikovati nekaj glavnih sporočil, ki jih uh, imamo tudi sedaj zapisane v poročilu in odražajo moje stališče do tega programa. Naj jih naštejem kar po vrsti. Na začetku se uh, vprašamo eno pomembno vprašanje, kakšno je pravzaprav prihodnost te pobude za zaposlovanje mladih. Uh, razprava o tem vprašanju, ali se bo pobuda in na kakšen način se bo nadaljevala, je nujno potrebna, kajti mi svoje misije še nismo zaključili. V Evropski uniji se še vedno soočamo z zelo visokim deležem brezposelnih mladih in še vedno uh, pričakujejo in lahko računajo, upam, na našo pomoč. Pomembno je seveda pri tem tudi vprašanje, ali povečati oziroma ne povečati, kaj narediti s proračunom. Uh, mislim, da bi bilo povečanje utemeljeno in ga zagovarjam. Seveda pa moramo imeti tukaj v mislih tudi učinkovito izvajanje na ravni držav članic in seveda zelo odgovorno, morda bolj odgovorno porabo denarja, kot je bila uh, to praksa doslej. V poročilu sem uh, tudi poudarila pomen, uh, kakšen pomen ima politična volja in politična podpora pri reševanju brezposelnosti mladih, ki je zelo pomembna. Ampak na drugi strani poudarjam še eno drugo področje, to pa je boljša povezava oziroma kakšna je povezava ali pomankljivosti povezave med izobraževalnimi sistemi in trgom dela. Kajti tu vidim enega izmed osnovnih razlogov, da se mladi izobražujejo v programih, ki potem na koncu koncev, ko jih dokončajo, ne nudijo zaposlitev. Samo s to povezavo, z boljšo povezavo med izobraževanjem in trgom dela bomo dosegli tudi boljši rezultat. Kajti, mi lahko pomagamo z denarjem, seveda se vsi trudimo, vendar je to na nek način kratkoročen ukrep in umetno ustvarjanje delovnih mest. In seveda stremimo za tem, da bodo delovna mesta bolj dolgoročna in kakovostna. Prav tako bomo morali, če želimo izboljšati dolgoročno sliko, premisliti tudi o sami definiciji kakovostnih ponud. To je eno izmed področji, kjer, naša mnenja, kjer se naša mnenja krešajo, vendar med študijo eh, različnih verov eh, smo ugotovili, da se, za, da se zaposlitve, ki se izvajajo pod tem programom, mnogokrat pokažejo kot zelo problematične, če milo milo besedo uporabim. Predvsem so problematične glede svoje kakovosti in pa trajanja zaposlitve. Kajti zaposlitve za nekaj mesecev na zelo vprašljivih delovnih mestih pač ne moremo gledati kot na kakovostne zaposlitve. Podpiram in mislim, da je, bilo, da je bila zelo modra odločitev glede zvišanja starostne meje na 29 let, Eh, namreč vse bolj imamo pred seboj trend poznega vstopa na trg dela mladim, mladih in zato menim, da se moramo prilagoditi eh, tej situaciji in ocenjujem to kot pozitiven ukrep, ki bo lahko pripomogel k zboljšanju stanja. In ne nazadnje, za zaključek bi rada poudarila tudi eno vprašanje, eh, ki se nanaša na bi rekla, lokalne oziroma regionalne nivoje. To se pravi, komu, katerim regijam, katerim področjem so lahko dodeljena ta sredstva. Morda bi bilo izvedljivo, da bi se sredstva dodeljevala manjšim regijam in ne le regijam, ki so kot take določene sedaj. In Prepričana sem, da bi tudi s to reorganizacijo glede regionalne razdelitve naredili preboj naprej in bi naredili program bolj učinkovit. Pred nami je še um, tako imenovani fact-finding mission, uh, ki bo potekal od, 29. Do 21, od 19. do 21. septembra v dveh državah, v Sloveniji in na Hrvaškem in tam se bomo seveda srečali tudi z deležniki na terenu, kjer bomo lahko izvedeli najbrž še marsikatero zelo uporabno informacijo, ki jo bomo potem vključili tudi v naše poročilo. Seveda vsi lepo vabljeni in hvala lepa za besedo in zelo prijetne in sproščene počitnice vsem, ki ste še tukaj. Danke schön. Hvala. Sedaj pa Hanno Benifej za ST. Grazie Presidente, grazie alla eh, relatrice per la presentazione. Hvala lepa, hvala lepa poročevalki za to poročilo. To je eh, prvi osnutek poročila, To ni prvič, eh, da imamo izmenjavo mnen na to temo. Imeli smo že priložnost eh, za neformalne izmenjave mnen tudi eh, s poročevalko. Poročevalka je izredno odprta in zelo smo cenili tudi eh, pozornost, ki ste jo namenili določenim točkam, o katerih eh, smo govorili eh, prejšnji mesec. To so prispevke, ki so zelo pomembni in pomembno je tudi to, da imamo dialog, da se pogovarjamo tudi v različnih fazah dela, torej od misije na terenu, v Sloveniji in na Hrvaškem in kasneje. To je pomembno, to je pomembna politična izbira, ta, to poročilo nam omogoča delo na dosjeju, ki je zelo politično. Eh, to ni samo tehnično vprašanje in to lahko tudi okrepi uh, Eh, vlogo Evropskega parlamenta v boju proti eh, brezposelnosti mladih. Strinjam se s tem, kar je povedala poročevalka. Moramo uporabiti to poročilo tudi zato, da ocenimo učinkovitost eh, pobude za zaposlovanje mladih v odnosu do ciljev, ki so bili določeni z jamstvom za mlade. In to, tu je treba tudi izboljšati delovanje te inicijative v prihodnosti. V nekaterih državah eh, so bile izpostavljene odročne težave, zlasti na področju kakovosti eh, zaposlitev mladih. Eh, tu se navezujemo tudi na poročilo računskega sodišča, ki nam je omogočilo ehm, izpostaviti nekatere kritične vidike pri izvajanju programov. V nekaterih primerjih sredstva niso bila učinkovito dodeljena in V nekaterih primerjih imamo tudi težave z dostopom do eh, mladih eh, brezposelnih. Komisija eh, trenutno dela tudi na študiji v zvezi s strukturo brezposelnosti mladih v različnih državah in komisija je lani tudi na to temo objavila svoje poročilo. Glede kakovosti delovnih mest, mi kot Evropski parlament bi morali v svojem mnenju promovirati eh, univerzalne vrednote eh, na področju kakovosti eh, zaposlitev za mlade. Morali bi tudi uh, uh, svetovati na tem področju, tudi mednarodna organizacija za delo bi morala biti vključena. Tu potrebujemo tudi korelacijo med profilom kandidata in pa um, predlaganim uh, delovnim mestom. To je eh, pristop, eh, ki ni dovolj eh, ustrezen, ki ni dovolj učinkovit in mislim, da je treba narediti tudi korak naprej na področju financiranja pobude za mlade mm, za prihodna leta in to je ključnega pomena za razprave v prihodnosti. Strinjam se tudi s tem, da je pobuda za zaposlovanje mladih in jamstvo za mlade obe, eh, oba programa morata biti spodbuda eh, za delo na tem področju, kaj ti eh, same pobude ne morejo ustvarjati delovnih mest. Zato potrebujemo ambiciozne politike v posameznih državah za rast in razvoj. In to je tudi zapisano v socialnem stebru po letih gospodarske krize, ki Eh, je bila posledica pač neustreznih eh, makroekonomskih eh, politik. To je ustvarja celo generacijo ranljivih mladih in tu je lahko pobuda za zaposlovanje mladih strukturni mekanizem, ki nam pomaga pri um, doseganju teh ciljev. E Hvala Ana Gerike, ki zastopa pročevalko v senci za EKR. Yes, on behalf of Jana Signanska. Torej, v imenu gospe uh, eh, Snjeske bi se želel uh, zahvaliti uh, gospe Tomc za to poročilo. To poročilo uh, ni lahko poročilo. Mm, to je poročilo, kjer um, delamo na konsenzu in uh, tega smo tudi dosegli. Besedilo vključuje vse, kar se nam zdi pomembno. Uh, In tu bi izpostavil uh, pomembnost zavezanosti držav članic um, k izvajanju pobude za zaposlovanje mladih. Na ta način lahko pridemo do otepljivih rezultatov. Za nas uh, so otepljivi rezultati um, dolgoročne zaposlitve. Uh, In eh, poročevalci v senci si prizadevamo tudi za boljše nadziranje izvajanja teh eh, ukrepov, zato da bodo bolj prilagojeni potrebam mladih. Prav tako me tudi veseli, da sem v besedilu našel poziv eh, za tistim mladim, ki so že povsem odrezani od trga dela, naprimer v mislih imam mlade invalide podpiram eh, prvotno oceno poročevalke v tem eh, poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi Martina Glabajova za Alde. Um. Hvala lepa, predsedojoči. Najprej bi se zahvalila Romani Tomc za pripravo tega poročila, za organizacijo vseh sestankov z deležniki, za um, pripravo podatkov in uh, vse, kar ste naredili. Uh, um, žal nisem eh, videla podatkov na uh, ekranu. Eh, zelo uh, težko je bilo tako oddaleč videti uh, vašo predstavitev. Morda bi nam lahko naslednjič, ko razpravljamo o dokumentih, te dokumente tudi um, vnaprej uh, posredovali. Veselim se že uh, razprav uh, na sestankih poročevalcem v Senci. Uh, Eh, Romana je eh, to že naredila, poročilo je namreč zelo uravnoteženo in sicer eh, moramo razpravljati tako o pozitivnih vidikov, pozitivnih vidikov te pobude za mlade in pa tudi moramo izpostaviti šibkosti te pobude naprimer, eh, celo vrsto vprašanj ostaja še odprtih, eh, naprimer vprašanje rokov za izvajanje, vprašanje um, administrativnih uh, stroškov in uh, težave, ki jih imamo z zanesljivimi podatki in tako dalje. Vse to mora biti še del uh, razprav v prihodnosti. Države članice morajo ponuditi boljše povezave med uh, izobraževalnim sistemom in trgom dela. In zato mislim, da bi potrebovali nek, nek trikotnik. Eh, potrebujemo trg dela, izobraževalni sistem in pa uh, Eh, tiste, ki odločajo na politični ravni. Ta trikotnik bi moral biti bolj učinkovit in potrebujemo ne samo horizontalno, temveč tudi eh, vertikalno sodelovanje. Potrebujemo namreč eh, sinergijo med različnimi ravnmi uprave, tako na evropski ravni, nacionalni, regionalni in lokalni. O tem moramo razpravljati še v prihodnosti in uh, vemo, da eh, so te razprave eh, zelo eh, plodne in to vidimo tudi v drugih eh, odborih, potrebujemo tudi mnenja eh, različnih odborov, naprimer odbor eh, za kulture nam lahko ponudi pogled v določene vidike, enako velja tudi za odbor za proračun, za odbor za nadzor proračuna, zato da bomo lahko zagotovili tudi učinkovitost pri izvajanju tega programa. Torej, hvala lepa Romana za res uravnotežen pristop. Dankeschön. Hvala lepa, Tanja Gonzales. Hvala lepa, predsedojoči. Najprej bi se zahvalila eh, delu gospe Tomc. V njenem poročilu je izpostavila nekaj zelo dobrih izhodišč in eh, pomembno se mi zdi tudi, da ocenimo eh, rezultat te pobude za zaposlovanje mladih. Po petih eh, letih lahko ugotavljamo, da eh, še vedno v Evropski uniji eh, ostaja brezposelnost mladih na zelo visoki ravni, 20 odstotkov na ravni Evropske unije, v moji državi v Španiji to presega 40 odstotkov. In, uh, Računsko sodišče je ugotovilo, da ostajajo zelo velike razlike med državami eh, pri izvajanju tega eh, programa in eh, tudi različne, različne oblasti, različne ravni so vključene v izvajanju tega programa. In, um, vse to predstavlja težave. Enako velja tudi za mehanizem eh, financiranja in eh, Evropski socialni sklad in financiranje iz tega sklada ne olajšuje dostop do sredstev tistim državam, ki eh, jih najbolj potrebujejo. 14 milijonov ljudi je vključeno v jamstvo za mlade in 3 eh, milijone v eh, pobudo za zaposlovanje mladih. In eh, to je morda uspeh, ampak kljub temu je zaskrbljujoče in mislim, da bo vsega, Pri oceni uspeha pobude za zaposlovanje mladih pomembno eh, to, da se ugotovi, da ni zaposljivost mladih tista, ki je problem. Problem je eh, to, da ni dovolj delovnih mest, da ni dovolj kakovostnih delovnih mest. Eh, in rešitev ni v tem, da se ustvarja začasna delovna mesta, prekerna delovna mesta za mlade kajti to eh, vodi mlade v uh, situacijo, kjer uh, so vščas v vse čas ranljivi, kajti uh, prehajajo iz ene uh, začasne pogodbe v drugo in njihova situacija se s tem samo slabša. Veliko boljše bi bilo, če bi se osredotočili na to, da se ustvarja delovna mesta, ki še ne obstajajo. Uh, delovna mesta, ki uh, izkoriščajo talente mladih eh, in ki omogočajo ustvarjanje delovnih mest, ki še ne obstajajo, namesto da se umetno ustvarjajo prekerna delovna mesta. Hvala lepa, Teri Ranke, za zelene. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala Romani Tomc, da nam je zagotovila to podlago za razpravo. Mislim, da se zlasti glede dveh sporočil vsi strenjamo in to je tudi temelj poročila. Prvo je, da želimo nadaljevati s pobudo za zaposlovanjem, eh, s pobudo za zaposlovanjem mladih. Poleg tega pa tudi vemo, kakšne težave so s tem povezane. Vsi vemo, da je nekaj kritičnih točk, ki jih je še vedno treba izboljšati. Eh, pobuda mora biti bolj vključujoča in tudi bolj učinkovita. Tri točke bi izpostavila trenutno. Veliko stvari so kolegi že omenili. Prva točka. Potrebujemo dobro oceno situacije. Še vedno nam manjka podatkov. In zato bo delo na tem poročilu nekoliko oteženo, ampak nekje je treba začeti. Druga točka. Tudi to je poročevalka že omenila. Gre za vprašanje, kako opredeliti kakovostne ponudbe. Mislim, da gre tukaj za zelo politično vprašanje. In eh, zato bi tudi želela, da si vzamemo nekaj časa in premislimo, kako bi se lahko izognili oblikovanju prekernih delovnih pogojev, kako bi lahko zagotovili jasne standarde za to, kar imenujemo kakovostna ponudba. In potem še zadnja točka, to je o že omenjeno v osnutku poročila, ampak mislim, da lahko to še okrepimo. Iz izkušenj, ki smo jih eh, zbrali namreč, lahko vidimo, da so bili izvajani programi najbolj uspešni, kadar so se tudi mladi zelo dobro organizirali, eh, recimo organizacije mladih. Eh, tisti ljudje, katerim je program namenjen. Tako da je to treba v poročilu še bolj izpostaviti. V tem parlamentu, v tem odboru smo že pokazali, da nam je mar za mlade in zato uh, smo imeli vključujoče razprave, uh, misije na terenu, zagotavljanje stanja, tudi pogo pogovori z, z organizacijami mladih in podobno. Hvala lepa pa. ZNF, Joel Melin. Le prezor... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, sedanje poročilo upošteva zelo kritično poročilo računskega sodišča, ki kaže na to, da nobena država Evropske unije ne more ustrezno oceniti števila uh, mladih, ki uh, so eh, koristili uh, sredstva iz te uh, pobude za zaposlovanje mladih in zato uh, pozivamo uh, države, da uh, te podatke posredujejo. Prav tako eh, poročilo računskega sodišča eh, opozarja tudi na to, da eh, obstaja tveganje, da sredstva iz teh pobud nadomestijo nacionalna sredstva. In čeprav poročilo ne prinaša nič novega, poziva k temu, da se obstoječe napake odpravijo, in eh, opozarja na eh, to, da je potrebna večja učinkovitost teh mehanizmov. Ampak eh, pri tem še vedno obstaja, ostaja odprto vprašanje o tem, kam so šla vsa ta sredstva. Čakamo na rezultate misije na terenu v Sloveniji in Hrvaški. Zaposlovanje mladih je en od velikih neuspehov politike v Evropi. Od 20 do 55 odstotkov mladih pod 25 let so eh, brez zaposlitve. In iz vseh teh eh, razlogov bomo eh, zelo budno spremljali te razprave. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala vsem. Zdaj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 čestitela bi Romani za poročilo. Mislim, da je zelo dobra zamisel, da se srečamo z mladimi v regijah in da ugotovimo, kaj pobuda za zaposlovanje mladih prispeva v praksi. Evropski parlament ima tudi regionalne pisarne in to so dobre priložnosti za organizacijo takih srečanj. gospod Balas je pri nas recimo eh, sponzoriral nekaj podobnega na temo socialne varnosti. Vključene so bile različne organizacije. Mislim, da je to zelo dobra zamisel. In eh, res je, srečati se moramo s tistimi, ki so koristniki teh programov. Zanje so ti programi tudi oblikovani. Dobili smo tudi poročilo računskega sodišča v zvezi eh, s pobudo za zaposlovanje mladih. Kar naprej poslušamo o slabostih in o težavah. Zakaj ne moremo eh, ocenjevati, ali so sredstva dobro eh, uporabljena, ali dosežejo svoje cilje. Mogoče bi morali v program upeljati še določena merila. Lahko bi recimo ocenili, da smo x mladih eh, preusposobili, da jih je y, eh, število y dobilo delovno mesto za daljši delovni čas. Treba je torej zagotoviti, da usposabljanje enostavno zadovoljuje tudi potrebe delodajalcev, ampak to ni preprosto. Učitelji enostavno ne sledijo vsem spremembam na trgu oziroma spremembam poslovnih modelov. Ali naj ljudi usposabljamo za to, da zaprosijo za delo, ali pa naj jih usposabljamo za to, da zaženejo svoja podjetja. Mogoče je treba preusmeriti fokus. Mogoče je treba storiti več, da podpremo podjetništvo. Mladi ustanavljajo svoje podjetja in eh, ta delujejo na temelju soodločanja. Mislim, da moramo investirati v učitelje tako, da lahko učitelji postanejo mentori. Ni dovolj zgolj podajati informacije. Učitelji bi morali mladim razložiti, kako ocenjevati te informacije in kako jih uporabljati. Ne gre za samo pridobivanje informacij. Res upam, da bomo pri tem uspešni in upam, da bomo na koncu tudi obrali sadove teh programov. Pobuda za zaposlovanje mladih in pa jamstvo EU za mlade sta instrumenta, ki bi ju lahko združili. Elizabeth Moran Chartier. -Char Eh, nas je popeljala v regije Francije, potem eh, ogledali smo si nizozemsko združeno kraljestvo, tako da smo eh, želeli, lahko ugotovili, kako mladi uporabljajo to jamstvo, ampak rekli so, da dejansko ne želijo jamstva, ampak da želijo zaposlitve. Hvala lepa. Tako, se še kdo drug želi priglesiti k besedi? Dovolite mi tri pripombe ob koncu. Eh, to pa je nekaj vrste spodbuda za nadaljno razpravo. Mislim, da bi morali poudarjati kakovost ukrepov. Mm, in eh, treba je tudi imeti ustrezno kakovost pri preverjanju tih ukrepov na nacionalni ravni. V Nemčiji recimo sem že doživel, da smo visoko brezposelnost mladih skušali reševati z različnimi ukrepi, statistično smo jo obdelovali, ampak kakovosti ni bilo nikjer. Kaj ti nismo zagotavljali zaposlovanja? Šlo je samo zato, da se zniža odstotek brezposelnih mladih. Pri programih, ki bi generirali take ukrepe, ne bi bili uspešni, kajti to ne prinaša delovnih mest nikomor. Dovolite mi še drugo pripombo. Prepričan sem, da sami izključno s svojimi sredstvi eh, ne moremo uspeti, lahko le pomagamo, kajti na nacionalni ravni je treba te programe še ukrepiti. Še tretja pripomba, prepričan sem, da potrebujemo močnejši investicijski program od tega, ki ga je omenil gospod Juncker. Brez tega eh, težko eh, rešimo brezposelnost mladih v državah članicah. Pa to ne velja samo za tiste države, ki so imenovane države v krizi. No, mogoče se lahko poročevalka in komisija tudi še pogovarjajo o tem. V Evropi menim, da imamo eh, sisteme poklicnega usposabljanja, ki so v zelo različnih eh, stopnjah kakovosti. Mm, Danuta je že omenjala, kako pomeni so učitelji. Kaj ti? Mladim težko pomagamo, če ne okrepimo hkrati tudi učiteljev. Treba jih je bolje kvalificirati. V eni od držav članic eh, je bilo ugotovljeno, da njihov sistem poklicnega usposabljanja za deset let zaostaja za trenutnim stanjem na trgu. Torej, treba zagotoviti, da se države članice lahko priključijo eh, trenutnemu stanju. Potrebujemo tehnične standarde, ki jih je mogoče tudi ovrednotiti, tako da potrebujemo take pobude tudi strani našega odbora jamstvo za mlade in pobude za zaposlovanje mladih je stale tako lahko eh, bolj upeta. Zahvaljujem se za doslej opravljeno delo in vam želim veliko uspeha pri nadaljevanju. 26. imamo rok za predložitev. 26. septembra imamo rok za predložitev predlogov sprememb. Eh, te predloge sprememb bomo obravnavali 10. oktobra v našem odboru. 4. decembra bomo uh, Eh, o tem glasovali. Kdaj bomo glasovali na plenarki, še ne vemo, to še ni jasno. Imamo pa pred seboj nekaj intenzivnih mesecev, kar precej dela. Na področju, ki je eno najpomembnejših za nadaljni razvoj Evrope. Hvala lepa za sodelovanje. Tako, zdaj pa smo pri zadnji točki dnevnega reda. Sicer smo precej pred. Uh, našim urnikom iz dnevnega reda. Ne vem zdaj, ali naj začnemo ali ne. Mogoče bi nakratko prekinili. Sofije Ribero še ne vidim. Marine, Marije Arene ne vidim. No, ona prihaja. Zdaj jo vidim, hvala. Marija, kako sem te lahko spregledal? Ulrike Trebezius tudi še manjka, potem Liam Boylan manjka, Tamaš Meserič tudi manjka. Niso še tukaj kolegi. Hmm. Also eine ganz kurze Unterbrechung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 14. točka dnevnega reda ekonomske politike evroobmočja. Jana Tom je pripravljavka mnenja. Izvolite. Hvala. No, ker razumem poročevalce v senci, ki so skoraj da izginili, danes je skoraj da zadnji dan. No, ampak vseeno upam, da bomo dobro sodelovali z vsemi temi ljudmi. Dragi kolegi, želel bi predstaviti svoje poročilo o, o socialnih vidikih. Najprej nekaj statističnih podatkov, nekaj dobrih podatkov imamo na področju zaposlovanja, ne moremo pa biti preveč optimistični. Leta 2017 je bila stopnja brezposelnosti 9,5 odstotna, pozitivna dinamika je to v primerjavi z letom 2016, ko je bilo 10,2. Za nečase se je stanje popravilo, vendar pa stopnja zaposlovanja še ni na stopni pred krizo. No, sama bom spregovorila tudi o brezposobnosti mladih. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste povedali pri zaključnih pripombah na prejšnje Eh, poročilo. Brezposelnost mladih je zelo velik problem. Večina leta 2017 je bila stopnja brezposelnosti mladih 19,4. To je sicer manj kot lani, ko je bila 22,3, ampak kakorkoli že, eh, stopnja brezposelnosti mladih je nespremljivo visoka. Seveda se države članice zelo razlikujejo glede pogojev na trgu dela in glede uspešnosti. Eh, se tudi razlikujejo glede uspešnosti reform, ponekod uh, so bolj uspešni, ponekod manj. Uspešnost in učinkovitost uh, aktivnih in trajnostnih politik trga dela je treba povečati. Komisija bi morala zagotoviti tudi ustrezna sredstva, ki so potrebna za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih. Sporedno pa bi morala komisija izboljšati delovanje in pa izvajanje te pobude ob upoštevanju zadnjih ugotovitev Evropskega računskega sodišča zlasti poročila o pobudih za zaposlovanje mladih in pa uporabi te pobude. Nobena od držav članic še ni zagotovila, da bi vsi mladi, ki uh, niso zaposleni in se ne izobražujejo, da ne bi imeli uh, možnost, da se v štirih mesecih zaposlijo na trgu dela na trajnosten način. Jamstva mladi, za mlade, uh, mehka zakonodaja, to pri pomorek zaposlovanju, zato morajo države članice delati na tem. Brezposelnost mladih je pogosto posledica neuspešnega izobraževalnega sistema. Dosti krat ta sistem ne more zagotoviti ustreznih veščin, eh, znanja in spretnosti mladih. Leta 2015 so bili splošni izdatki za izobraževanje 4,1 eh, odstotka BDP-ja v poprečju, ampak v nekaterih državah članicah je bil ta odstotek precej nižji. Seveda, to je tema drugega odbora, ampak te stvari so, so zelo tesno povezane med seboj. Druga stvar je kakovostno izobraževanje. Mislim, da moramo posebej uh, izpostaviti uporabo digitalnih tehnologij. Digitalnih kompetenc ne smemo razlagati zelo osko. Ne gre samo za zmogljivost uporabe osnovnih programov in platform. Uh, nedovoljšne digitalne sposobnosti spokopavajo zmožnost vključevanja na eh, trg dela. In čez deset let ne boste imeli kaj početi na trgu dela, če nimate digitalnih veščin. Torej potrebujemo ustrezno izobraževanje, da se ne skladja odpravijo. Dragi kolegi, potrebujemo nadaljna prizadevanja, da dosežemo ravnovesje med gospodarsko in eh, socialno razsežnostjo eh, procesa Evropskega semestra. Potrebujemo srednjo analizo eh, gospodarskega stanja. Boriti se je treba proti eh, revnim zaposlenim in eh, delati moramo v smeri ciljev za boj proti revščini do leta 2020. Potem je tukaj še socialna vključenost in zaščita. Eh, minimalni dohodek eh, in scheme minimalnega dohodka so lahko zelo eh, pomembne pri doseganju uspeha na tem področju. To so bila le osnovna priporočila in z veseljem pričakujem vaše pripombe in priporočila. Hvala lepa. No. Marija Rena je tukaj iz SND, tako da je ona edina poročevalka v senci, ki jo imamo trenutno uh, v tem prostoru, tako da bo morala zastopati še vse druge poročevalce v senci. Euh, hvala lepa, hvala lepa, gospa poročevalka, za to predstavitev. Z vami se strinjam glede tega, da se lahko veselimo znižanja stopnje brezposelnosti, ne smemo pa se veseliti prehitro in ne preveč. Za temi statističnimi podatki se nam reč skriva precej prekernosti dela, zmanjšanje brezposelnosti ne pomeni, da se je evropskim državljanom izboljšala kakovost eh, delovnih mest oziroma življenja nasploh v nekaterih eh, državah, nekaterih eh, regijah imamo še vedno zelo visoko stopnjo brezposelnosti in eh, prav tako so nekatere, nekateri deli prebivalstva izredno ranljivi, pri tem imamo v mislih zlasti ženske, mlade In če si pogledamo situacijo v nekaterih državah, v nekaterih regijah, za nekatere eh, dele prebivalstva, potem vidimo, da so razlike zelo velike. V imenu skupine eh, socialistov in demokratov eh, bi želeli tu zabeležiti napredek, osredotočili bi se na vseživljenjsko učenje, na usposabljanje mladi, ki imajo danes diplome, težko najdejo delo, tisti, ki jih nimajo, pa še težje. Zato je pomembno, da delamo na dostopu do izobraževanja za vse mlade. Tu imamo v mislih tako eh, formalno izobraževanje kot neformalno izobraževanje, ki ga prav tako lahko eh, uveljavljamo pri iskanju dela. Druga prednostna naloga, ta se tudi nanaša na mlade, se ne omejuje samo na eh, pobudo za zaposlovanje mladih in na jamstvo za mlade, temveč za povišanje sredstev za izvajanje teh eh, pobud. Jamstvo za mlade je neučinkovito pri svojem izvajanju in zaradi te neučinkovitosti eh, moramo narediti več in bolje. Ne smemo enostavno reči, da eh, je mehanizem neučinkovit. Če smo lahko prisilili države članice v to, da spoštujejo proračunski pakt, potem jih moramo prisiliti tudi v uspešno izvajanje eh, jamstva za mlade. To smo dolžni našim mladim. Moramo biti veliko bolj zahtevni eh, glede tega jamstva za mlade, glede učinkovitosti eh, tega mehanizma, zahtevamo torej več in boljše izvajanje teh mehanizmov. Na to eh, ravnotežje med eh, javnim in zasebnim življenjem, med poklicnim življenjem in javnim življenjem. Pri tem v mislih zlasti ženske. Ženske v Evropi še vedno težko najdejo ustrezno ravnotežje med eh, zasebnim življenjem in poklicnim življenjem in glede tega se veselim predlogov komisije, naprimer na področju starševskega dopusta za očete in eh, tudi eh, za vse storitve, ki bi omogočili ženskam poklicno življenje. Na to pomembno je tudi kolektivno pogajanje, nekateri vidijo sindikate kot eh, neke organizme, ki onemogočajo eh, prožnost dela. Eh, evropski model temelji na ravnotežju med sindikati in med delodajalci. In če bi se temu odrekli, se bomo s tem odrekli tudi temu ravnotežju. Pomembno je, da Evropska unija ponovno spostavi dialog s socialnimi partnerji eh, in okrepi eh, kolektivna pogajanja, zato da bomo lahko zagotovili ustrezne delovne pogoje za delavce, pogoje, ki bodo odražali več spoštovanja do njihovega dela in njihove eh, situacije. Na to še ena prednostna naloga, ki je prav tako povezana s socialnim dialogom, pa je naslednja moramo okrepiti eh, sindikalne pravice, boriti se moramo proti polarizaciji eh, plač, Razlike so vedno večje v Evropi in moramo delati na teh vprašanjih. Treba je ukrepiti eh, sisteme socialne varnosti in tu zlasti eh, prvi eh, stebr ehm, pokojnin in tu v okviru Evropskega semestra ugotavljamo, da priporočila, ki jih je komisija oblikovala po posameznih državah, gredo v smeri privatizacije tega stebra torej v korist eh, drugega in tretjega stebra in v škodo prvega stebra, ki je najbolj solidaren, najbolj pravičen do delovcev. In tu se zopet eh, vračam k vprašanju ravnotežja med ženskami in moškimi. Uh, razlike med eh, pokojninami eh, moških in ženskih eh, presegajo 40 odstotkov v Evropi. In če ne bomo prvega, stebra, prvega pokojninskega stebra ukrepili in če bomo namesto tega krepili drugi in tretji stebr, potem bodo te razlike še večje. Ženske namreč delajo v tistih sektorjih, ki si ne morejo privoščiti zasebnih pokojninskih schem in eh, to pomeni, da bodo obstoječe razlike še večje. Z drugimi besedami moramo okrepiti prvi pokojninski stebr. Gospod eh, predsedujoči, glede na to, da sem sama, bom izkoristila vse čas za govor. Eh, tu bi spregovorila še o izboljšanju pogojev, delovnih pogojev, to sem že omenila v zvezi z prekernimi delovnimi mesti. Izpostavila pa bi tudi eh, boj proti socialnemu dumpingu. Vemo, da v Evropi obstajajo danes eh, prakse, ki uničujejo ta mm, napredek na področju um, standardov delavcev in ta socialni dumping in boj proti socialnemu dumpingu se mi zdi prav tako nujen, če želimo izvesti evropski projekt. Na to, če želimo uh, ustrezno oceniti učinkovitost naših ukrepov, potrebujemo tudi ustrezne um, kazalnike. Ni dovolj, da govorimo samo o bruto domačem proizvodu, o rasti in tako dalje. Potrebujemo socialne kazalnike, ki bodo imeli prav tolikšno vrednost kot uh, zgolj uh, gospodarski kazalniki. Dan, Zahvaljujem se torej, vsem tem petim eh, poročevalcem, ki so ravno kar spregovorili. Vsaj toliko jih je bilo, za JFDD ni nikogar, za JNF e eh, ni nobenega eh, poročevalca. Nišče drug ne želi besede, tako da mislim, da lahko za danes končamo. Rok za predložitev predlogov sprememb je 19 sedmi, 2017, pri meni sicer piše 2016, ampak piš, pisati bi moralo 2017 in to o povdne. V odboru Empl to spremamo 28.9.2017, potrebujemo še potem mnenje odbora Ekon in 16.10. se glasuje v vodilnem odboru. Hvala lepa za današnjo razpravo nekaj časa smo privrčevali, tako da vam želim prijeten večer. Jutri se vidimo spet ob devetih. Prosim, da pridete točno. Lep večer. Thank you.